E, in eh, v Sudanu bomo pač eh, lahko že eh, marsikaj tudi izvajali. Hvala lepa. Hvala lepa, s tem je razprava zaključena. Glasovanje bo potekalo jutri ob 12. uri. Hvala. Zdaj na dnevnem redu imamo izjavo podpredsednice komisije, visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko o razmerah v Gorskem Karabahu. Nemudoma predajam besedo podpredsednici Aštonovi. Izvolite. Uh, eh, hvala lepa, gospa predsednica. Eh, vesela sem, da imam to možnost, da izmenjam stališča z eh, poslankami in poslanci o konfliktu v Gorskem Karabahu. Ko sem se s predsednikom Van Rompuyem in Barosom srečala s predsednikom Medvedova na vrhu, je predsednik Medev bil tudi optimističen glede eh, možnosti za eh, napredek na kazanskem srečanju. In eh, tudi predsedniki Obama, Medvedev in Sarkozy so v odovinski izjavi pokazali, da je prišel čas za dogovor. Žal Eh, smo sicer imeli ta eh, močna sporočila na najvajši ravni, vendar do preboja v Kazanu 24. junija ni prišlo. Eh, Predsednik Alijev in Sargisjan nista izkoristila priložnosti Eh, žal so seveda eh, odnosi med državama zelo težavni in ne delam si nobenih iluzij o kompleksnosti pogajanj. Eh, so predsedujoča me stalno informirata o težavah eh, in eh, eh Dobila sem tudi informacije v petek od litvanskega zunanjega ministra, ki je sedaj eh, predsednik OVSE-ja. In dejstvo je, Eh, da sicer še nimamo dogovora o temeljnih načelih, vendar obe strani eh, sta se zavezali eh, k diplomatskemu procesu za iskanje mirne rešitve. In upam, da se bo to zgodilo tudi pred koncem tega leta, kajti to bi potem bilo tudi pred tem, pred trenutkom, ko, ko bodo notranje prioritete eh, začele prevladovati, se pravi eh, leta 2012 imamo v Armeniji volitve, v Azerbejdžanu leta 2013. Eh, status quo je nesprejemljiv. Eh, mirna rešitev eh, situacije v Gorskem Karabahu je v strateškem interesu Evropske unije eh, in rešitev tega konflikta bi tudi spremenila regijo Južnega Kaukaza. In treba je poskrbeti politično in regionalno stabilnost. Meje naj se ne bi odprle zgolj med Armenijo in Azerbajdžanom, temveč tudi med Armenijo in Turčijo. Ceste železnice, cevovodi bi morali iti po najkrajši poti in povezati države v regiji. Jaz tudi verjamem, da sta lahko Južni Kaukas, da je Južni Kaukas lahko to, kar je eh, že itak moral biti eh, most med Evropo in Azijo. In eh, Eh, Evropska eh, unija je zavezana, eh, da bo povečala svoje prizadevanje in podpirala še naprej delo minške skupine in sopredsedujočih. Pogajanja tečejo že od leta 1994 v sedanjem formatu in dogovor je pravzaprav na dosegu rok. Eh, mi tudi upravljamo resne, redne konsultacije z eh, upletenimi stvar, eh, stranmi. Naj bom povsem jasna, to, kar se dogaja v teh zadnjih pogajanjih, je zelo pomembno za Evropsko unijo in bo tudi igralo pomembno vlogo v naši politiki do teh dveh držav. Mi seveda želimo najti, priti do napredka do eh, vrha vzhodnega partnerstva septembra v Varšavi. In eh, Evropska unija se lahko tudi še eh, angažira dodatno zunaj teh pogajanj. E, Evropska unija mora seveda podpirati civilno družbo med sebojne stike. Delujemo tudi v okviru sveta Evrope, vendar mi lahko storimo še več. Uh, Eh, potrebno je seveda uh, dobro sodelovanje tudi z mednarodnimi uh, partnerji. Treba je marsikaj še postoriti, rekonstrukcija, odstranjevanje min, uh, poskrbeti je treba za begunce in razseljene osebe in podobno. Uh, tudi drugi partnerji uh, bodo lahko odigrali pomembno vlogo v tej regiji in uh, tu še enkrat izpostavljam pomen Turčije. Eh, predlagala sem tudi, da imenujemo novega eh, posebnega predstavnika za Južni Kaukaz, eh, ki bo potem različna področja povezoval. Mislim, da je tudi potrebno, da um, okrepimo naše bilateralne odnose z Armenijo in Azerbajdžanom. Danes uh, smo še uh, govorili o uh, ambiciozni agendi za Južni Kaukaz uh, in sicer uh, novi uh, Eh, pridružitveni sporazumi, eh, globoko in obsežno eh, prosto trgovino potrebujemo in dostop do notranjega trga Evropske unije, izboljšati je mobilnost, sektorsko sodelovanje in sodelovanje v programih Evropske unije. Treba je tudi podpreti civilno družbo in odprto družbo. E, torej, mi moramo seveda pogledati tudi, kako lahko izboljšamo naše bilateralne sodelovanje, e, zato da bomo lahko e, pomagamo pri reševanju spora. Bolj uh, atraktivna, uh, moderna država v obeh primerih, se pravi dve. Uh, pomembni eh, moderni državi z ambicioznimi reformami eh, bodo laže premagale eh, dediščino preteklosti. Torej, mi vemo, eh, kaj naj bi si eh, Armenija in Azerbejdžan izbrali. Eh, izbrali naj bi kompromis in mir in mi jim moramo pri tem pomagati, da to ambicijo uresničijo. Hvala lepa baronesa Eštonova. Sedaj nadaljujemo s političnimi skupinami ELS, eh, e gospod Brok, dve minuti. Gospod predsednik, visoka predstavnica, torej eh, politična skupina ELS se močno ukvarja s tem vprašanjem zaradi tega, ker nas skrbi, da bi lahko prišlo do uh, nove tekme z oboroževanjem dveh sosed In iz tega bi lahko prišlo do eh, oboroženega spopada. Mi ne želimo imeti poletja kot pred tremi leti, eh, ko eh, je v regiji že prišlo do oboroženega spopada. In mi se ne smemo slepiti, ta nevarnost obstaja. Mi imamo pravzaprav begunce, ki želijo v domovino in ostrostrelci morajo izginiti. E, Minska e, skupina je predlagala določena načela obema stranema in sedaj je to treba uresničiti. E, ne smejo nati nekih izgovorov e, in res je treba uresničiti ta načela in Evropska unija lahko tu odigra aktivno vlogo. In če se uh, sklicujete na kazan, ne vem, ali je tretji za mizo res bil neutralni moderator, eh, kar naj bi bil. Eh, eh, Evropska unija bi morali imeti konkretno politiko z državami vzhodnega partnerstva in kot sem to tudi že prej povedal, mi moramo dati razne spodbude tem državam, zato da bodo imele multilateralni pristop. Mi moramo povezovati njihove interese, mi moramo pokazati, da bo Evropska unija dala svojo podporo, če bodo med sebojno sodelovali. Se pravi, ni dovolj eh, samo uh, bilateralno sodelovanje med Evropsko unijo in temi državami, kajte v tem primeru ne bomo uh, uspešni uspešne. Torej, mi moramo povezovati interese in na ta način bodo te države tudi premagale eh, dedišino preteklosti. In eh, sosedsko politiko lahko marsikaj eh, dosežemo. Torej, v interesu nas vseh je, eh, da ne pride do destabilizacije te regije, kajti destabilizacija v tej regiji bi spremenila razmerja moči in to bi seveda. Eh, Eh, bilo v naskrižju z našimi interesi zaradi varnostnih eh, in zunanje političnih razlogov. Eh, hvala lepa. Sedaj pa za socialiste in demokrate dve minute, gospod Vigenin. Gospod predsednik, gospa Eštonova, kolegice in kolegi, vesel sem, da smo eh, danes dali na dnevni red to temo Gorskega Karabaha. Mnogi med nami smo zaskrbljeni zaradi povečevanja napetosti in ne želimo se znajti v situaciji, eh, da bi eh, tekali za dogodki. Mi želimo pravočasno reagirati. Neuspeh v Kazanu je pokazal, da je pravzaprav Minška skupina prišla do konca svojih eh, možnosti in glavna odgovornost za eh, rešitev tega konflikta je na ramenih voditeljev teh dveh držav. Eh, mi pozivamo k večji odgovornosti in večjemu spoštovanju. Voditelji teh držav se morajo vprašati, kako želijo stopiti v zgodovino kot osebi, ki sta prinesli eh, trpljenje svojemu narodu ali pa kot osebi, ki sta prinesli mir. Eh, naša politika dobrega sosedstva govori o teh eh, spečih konfliktih in eh, med te konflikte moramo vključiti ne zgolj pogajanja eh, med Bruslom in tema dvema državama, temveč tudi eh, pogajanja med tema državama med seboj. Torej, mi se moramo zauzemati za boljše odnose eh, eh, s temi državami. Eh, predstavniki teh dveh držav so že aktivno sodelovali v eh, tem parlamentu na določenih razpravah so bili torej. In treba je pač eh, tem eh, državam pokazati, da je sodelovanje prava pot. Zanašam se na Polsko, predsedstvo, na vrh v Varšavi in upam, da bo tam prišlo do večjega zagona in da bomo našli rešitev za te speče konflikte. Hvala lepa za gospod Vigenin. Sedaj za skupino Alde, minuto in pol, gospa Ojlant. Hvala lepa. E, mislim, da je zelo pomembno, da damo e, te signale gorskemu Karabahu. Kljub uh, Eh, prekinitvi uh, uh, oboroženih spopadov v preteklosti eh, se stvari niso premaknile več. Treba je pozvati obe dve prestolnici k sodelovanju. Eh, Kazan je bil eh, neuspešen in to je seveda jasen znak, da so prizadevanja minške skupine nezadostne in da se je treba bolj prizadevati. Armenija in Azerbajdžan sta tudi državi v okviru sosedske politike Evropske unije in zaradi tega mora tudi Evropska unija igrati pomembno vlogo v razrešitvi tega konflikta. Gospa visoka predstavnica, eh, prosim, eh, da se lotite te situacije v Gorskem Karabuhu, vendar treba je poskrbeti tudi za ozemljsko celovitost Azerbejdžana, zlasti v luči eh, resoluciji Varnostnega sveta Združenih narodov o Gorskem Karabahu in okoljskih regijah. Treba je. Uh zagotoviti, da boste eh, upleteni državi premagali eh, eh, razhajanja v skladu s mednarodnim pravom in da bodo tako poskrbeli za gospodarski razvet v tej regiji. Hvala lepa. Sedaj pa za zelene. Gospa Lunaček, prosim. Hvala lepa, gospod predsednik ampak, uh, eh, gospa Eštonova, torej zmrzeni konflikti so seveda velika ovira in zaradi tega vzhodno partnerstvo ne more uspeti konflikti, zlasti eh, med Armenijo in Azerbejdžanom. To je dejstvo. Obe državi sta članici vzhodnega partnerstva eh, in jaz bi dejansko pozvala eh, vse naj se umaknejo z okupiranih ozemelj. Azerbejdžan pa naj hkrati tudi omeji svoj obramni proračun. Obramni proračun za to področje je višji od celotnega armenskega proračuna in tu imamo seveda preteč konflikt. In tudi Evropska unija mora igrati bolj aktivno vlogo. Kaj menite, Lady Eštonova? Ali ne bi bilo dobro, če bi Evropska unija nadomestila Francijo kot predsednica Minske skupine? E, tu bi Evropska unija torej vodila ta prizadevanje, ne ena izmed držav članic. To bi bilo zelo pomembno za verodostojnost e, Evropske unije. Poglejmo si eh, konflikte, in, eh, ki sedaj vladajo. Eh, tu govorimo o, o zemljski celovitosti v Gorskem Karabahu za razliko od drugih konfliktov, govorimo pa o, o zemljski celovitosti in o samodločbi. Zakaj ta razlika? Hvala lepa, gospod Provera, minuto in pol. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospa Ešanova. Vprašanje Gorskega Karabaha je malo poznano in večkrat samo skozi pristranske informacije. Tudi ne iz ne moramo izpodbijati dejstva, da tukaj gre za vprašanje suverenosti države. E, meje je treba spoštovati v primeru Gruzije, e, Moldavije, Cipra in e, tudi Gorskega Karabaha. Torej, v tem primeru so bile omenjene številne izjave, recimo izjave iz Kelsinkov, resolucije Združenih narodov in tudi naš parlament se je izrazil. Ko govorimo o zemljski celovitosti suverenosti, njene države, moramo vedeti, da jo eh, ščiti mednarodno pravo. In postavljati pod vprašaj to načelo eh, pomeni spodbujati v prihodnje eh, vojaške napade in poskuse spreminjanja mednarodnega status quoja z destabilizacijskimi učinki po celem svetu. Evropa ima poseben interes za rešitev vprašanja Gorskega Karabaha, kati Armenija in Azerbajžan spadajo v okvir projekta vzhodnega partnerstva, kjer so predvidene stabilnost in sodelovanje med partnerskimi državami. Moramo torej delati na tema. Vas spominjam tudi, da čas utrjuje de facto prisotnost Armenije v zasedenih ozemljih in tako je sporazum težavnejši in, in razmere so bolj tvegane. Hvala lepa, zdaj pa eno minuto in pol za nepovezane poslance, gospod Stojanov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 ta način je komentarna tedaj sprejela odločitev eh, o ustanovitvi makedonskega naroda, ki ga do tedaj ni bilo. In eh, te odločitve so dan danes eh, še vedno razlog za mnoge probleme. No, Gorski eh, Karabah. Eh, je pač eh, seveda drugačen eh, primer kot Makedonija vendar, zaradi odnosov sosedov, vendar neposredni sosed Armenije komplotira zato, da škoduje tej državi in armenske eh, sosede izolirajo to države in mi moramo na to jasno pokazati. Ja, Hvala lepa za dve minuti, gospod Galer. Hvala lepa, dobro, da še pred poletjem vodimo to razpravo o Gorskem Karabahu. Po mojem mnenju bi bilo še boljše, če bi kot parlament sprejeli resolucijo in s tem dali jasen signal v regijo. Skrbi me, da v tem napetem območju spet čaka napeto poletje, kjer se lahko kaj sproži in se geopolitično marsikaj spet zaostri. Tukaj se ne morem zauzemati za eno ali drugo stran. Na vsak način moramo vse udeležene zavezati za to, da se držijo šestih dogovorjenih in načel v diplomatskem procesu sploh, eh, ker statusa quo ni mogoče ohraniti, obstaja nevarnost, eh, da bo katera od strani zapustila to pot. Kontraproduktivno je oboroževanje v Azerbajdžanu in Armeniji, pri čemer Rusija predstavlja glavnega dobavitelja orožja za obe strani. Tukaj eh, lahko sumimo, da imamo neko skrito agendo, kjer bo poskušala Rusija kasneje delovati kot mirovnik, v bistvu pa bo ponovno spostavljala svoje oblastniške strukture. Mislim, da lahko ponudimo regiji več kot drugi eh, zaupanje pri sodelovanju čez mejo, pri varstvu človekovih pravic, pri izgradnji demokratičnih struktur in pri gospodarski modernizaciji ter vključevanju v skupni gospodarski prostor. Evropska unija lahko ponudi zmagovalno situacijo za obe strani in veseli me, da je visoka predstavnica govorila pred kratkim z obema zunanjima ministrima, kajti Kazan je propadal v tem smislu. Mogoče Rusija ni ravno pošten posrednik, tukaj ne smemo pustiti praznega prostora in poskrbeti za to, da obe strani dobita perspektivo eh, doseganja dogovora. Hvala lepa. Gracias, Hvala lepa, gospod Galer. Za dve minuti predajem besedo gospodu Kirilovu. Hvala, gospod eh, predsedujoči. Naš parlament je z veliko večino sprejel svojo resolucijo glede potrebe po novi strategiji za Južni Kaukaz. Resolucija je, resolucija je opredelila strategijo za to sosedno regijo Evropske unije in nevarnost, ki ga predstavlja Gorski Karabah ne samo za konfliktni oziroma sprti strani, ampak za celotno Evropsko regijo. Eh, na ljudi to negativno vpliva in so v stanem strahu pred vojno, tepe jih revščina in nimajo možnosti za razvojno pomoč. Veliko je razseljenih oseb, čez milijon, zaradi stanja, ki predolgo že traja. Gospod Medvedev osebno je izrazil veliko prizadevanj za doseganje miru. Zakaj se vsakič, ko se obe strani srečata, pride do blokade in se zadeve ne premaknejo več naprej? Po mojem mnenju so možnosti za pogajanja izčrpane in eh, treba je priti do sklepa, da obe strani ne moreta priti do dogovora in eh, tukaj dvignemo roke. Ne moremo pa si privoščiti, da bomo stali ob strani, če bo izbruhnila vojna. Tukaj imamo mandat v Franciji, ki igra bistveno bolj aktivno vlogo skupaj z eh, Rusijo in ostalimi za doseganje koncesij na obeh stranih pri spoštovanju osnovnih načel. Po drugi strani pa politične in varnostne garancije moramo ponuditi obema stranima, tako da bi zagotovili podlago za izgradnjo vzajemnega zaupanja. Evropska unija mora biti tudi aktivna pri dajanju spodbud, kar zadeva infrastrukturo, gospodarski razvoj in investicije, tako da bodo ljudje tam eh, razseljene osebe in begunci videli, kakšne so prednosti miru, ko bo dosežen sporazum, takšna vloga Evropske unije. Takšno vlogo Evrope je pred letom podprl ta parlament in s tem bi dobili bistveno večjo vlogo pri zagotavljanju energetskih eh, koridorjev za oskrb, alternativno oskrbo Evropske unije, gospa Ešton Ledi Ešton, skrajni čas je, da obiščete to regijo in da se ukvarjate za resolucijo tega zamrznega konflikta, ki postaja vse bolj vroč. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Kirilov. Gospod Kirilov. Gospod Nitras je dvignil modro kartico, spremete njegovo pozvedo, gospod Nitras. E, hvala lepa. Hvala, gospod eh, Kirilov. A, veste da je Rusija največja dobaviteljica orožja v konfliktnem območju. Torej po eni strani prodaje orožje, jih daje to orožje na voljo obema stranema. Kakšen je velik, kakšna je velika investicija gospoda Putina v mir na Južnem Kaukazu? Kakšna je to ni investicija Rusije? Hvala za to vprašanje, dragi kolega gre za težavno vprašanje, priznam. Kar je zanimivo v tem primeru pa je, da bi morali spodbuditi Rusijo, da odigra pozitivno vlogo. Seveda verjamem, da je dolgoročni namen Rusije, da prispeva k rešitvi tega spora. Čeprav je v kratkoročnem interesu eh, Rusije, da obe državi ostanete v konfliktu. Ampak mislim, da je mogoče zadevo obrniti v pozitivno stran in tukaj je tudi vloga Evropske unije v okviru strateškega partnerstva, ki ga imamo za Rusijo. Hvala lepa, gospod Kirilov, za eno minuto predajam besedo gospodu Segedijo. Hvala lepa, gospod eh, predsedujoči. 11. aprila aprila je mačarsko gibanje na tem področju sprejelo pobudo, da naj bi parlament, mačarski parlament obsodil agresijo na Gorski Karabah eh, leta 92 eh, in da bi sprejeli resolucijo v ta namen na napado sovjetske in armenske vojske. Azerbajdžan izgubil 30 odstotkov oseb, veliko ljudi je umrlo in mnogi so zbežali armenski genocid v Gorskem Karabahu. V 20. stoletju je pozabljen, ampak ne smemo imeti selektivnega spomina, ko gledamo na žrtve, ne smemo uporabljati dvojnih standardov kot mačarski poslanec. Naj zagotovim Azerbajdžancem, da smo um, povezani, treba se je ohladiti in podpreti Azerbajžan pri prizadevanjih. Hvala lepa, gospod Segedi. Za minuto in pol, gospod Kovačev. Gracias, senor presidente. Uvažajmo gospod. Hvala, gospod eh, predsedujoči. Šutno napreženje v Nagorno Karabah. Tazi tendencija treba... Uh, torej, v Gorskem Karabohu je če dalje več eh, sporov in treba je ustaviti to potreben je angažma vseh upletenih strani. Treba je končati to agresijo in nihče ne more spekulirati z spečim konfliktom za to, da dokaže svojo lastno legitimnost. E, potrebujemo mirno rešitev za gorski e, Karabah, treba je spoštovati ozemljsko celovitost in ne uporabo orožja. Eh, treba je spoštovati mednarodno pravo. Kot eh, kolegi sem tudi zaskrbljen zaradi oboroževanja. Eh, tu je seveda grožnja za mirno rešitev konflikta in uporaba sile ne bi koristila nikomor. Armenija in Azerbejdžan morata poskrbeti za kompromis in ne smeta se obnašati kot dva osla na mostu. Na mostu se borita eh, osla eh, za pot in potem pristaneta oba dva v vodi. Mi smo videli eh, neuspeh v Kazanu in predsednika se morate še naprej pogovarjati. Regionalne sile morajo tudi igrati svojo vlogo pri pogajanjih. Treba je povečati stike z eh, državama. Eh, Rusija in Turčija morata eh, pokazati zrelost in treba je pač pomagati pri iskanju mirne rešitve. Evropska unija mora še bolj igrati svojo diplomatsko vlogo. Čestitam k imenovanju novega uh, posebnega od poslanca za Kaukaz. Eh, mi potrebujemo posebno eh, politiko za vsako izmed eh, držav v tej regiji zaradi specifičnih značilnosti. Pa je pa gospod Kovačev, gospod Hercegovini, zato gospod Tukeš za minuto in pol. Gospod Tukeš. Sorry to interrupt. Mm, se opravičujem, da motim to romantično snidenje, ampak Na vrsti ste. Kasneje lahko nadaljujete z vašim romantičnim pogovorom, ampak eh, zdaj je beseda vaša. Gospod eh, Tekeš, vaša beseda. Se upravičujem, gospod eh, predsedujoči. Ne skrbite, vsi smo krvavi pod kožo. Gospod eh, predsedujoči, pred vrhom v Kazano 24. junija je mednarodna skupnost izrazila veliko upanja za sklenitev miru med Armenijo in Azerbajdžanom glede Gorskega Karabaha, regije, ki, na kateri že stoletja živijo krščanski Armenci in turško-muslimanski Azeriti, ki so živeli v tem območju pod različnimi oblastmi. Nažalost eh, se to upanje ni uresničilo, kar bi prijalo do nadaljne frustracije dveh zlomljenih nacij in eh, nemoči mednarodne skupnosti, da bi posredobovala. Da bi preprečili nadaljne trpljenje, ne smemo več odlašati in eh, moramo skupaj z drugimi partnerji v regiji, torej tudi Rusijo, oblikovati nek strateški pristop. Upoštevati moramo ravnoteženo obe države, ki morata upoštevati osnovna načela, pomagati dvema nacijama z evropskimi perspektivami, da oblikujeta mir in spravo. Šele grobna kriza nikoli ni bila tako huda, imamo na stotine tisoče beguncev in eh, razseljenih oseb, ki bi se morali vrniti domov na dostojanstven način. Edina rešitev je dialog in kompromis za doseganje trajnega miru, ki bo upoštevalo mnenja vseh akterjev, upoštevanje potreb drugega zaradi priprečevanja trpljenja ljudi. Balkan je dobil mir in skrajni čas je, da mir pride tudi na Južni Kaukaz. Hvala, gospod Tökeš, za minuto in pol. Predajam besedo gospodu Šepflinu. Uh, Hvala, predsedujoči, gospa visoka predstavnica. Kot eh, je jasno iz te razprave, spor okoli Gorskega Karabaha že dolgo je zamrznjen ni neke velike nevarnosti, da bi se odmrznil in pozvučil veliko krizo, vemo, kakšna je situacija. 94 je končala vojna med Azerbajdžanom in Armenijo, Armenija je okupirala petino azerbajdžanskega ozemlja in tukaj je na milijon beguncev. Ampak zadeve so bolj zapletene. Rusija, Turčija, tudi Iran, vsi imajo interese v tej regiji in bi se lahko vključili, če bi se ponovno sprožil spor okoli Gorskega Karabaha. Azerbajdžan je uporabil eh, denar eh, iz energetike za oboroževanje. Armenija se prav tako vojaško pripravlja. V zadnjem mesecu je Rusija še enkrat poskušala posredovati med obema stranima in to je spet propadlo med obima antagonistoma ni eh, pravega zaupanja. Eh, frustracijo imamo v Bakuju in eh, Erevano in to je slaba popotnica za doseganje miru v tej regiji. Azerbajdžan je razočaran zaradi neaktivnosti sveta in to kaže tudi odločitev Azerbajdžana, da se pridruži neurčenemu gibanju ne moremo izključiti, mm, da se bo spor spet razplantil, to ni v nikogaršnem interesu in zato moramo hitro ukrepati. Zato sem za tiste, ki so za vključitev Evropske unije. Hvala lepa, gospod Šefrin. Besedo za minuto in pol. Gospod Kiram. Hvala lepa, gospod eh, predsedujoči. Gospešn, najprej naj izrazim obžalovanje, da ta razprava ne bo pripeljala do parlamentarne resolucije. Današnji sklep je, da trenutni status quo v tem konfliktu ni več vzdržen in da se skupaj zahteva hitro, nujno, mirno in diplomatsko rešitev. Pozoriti moramo vse strani, da kakršna koli uporaba sile v teh razmerah lahko ima nezasižene posledice za vse, ki živijo v tej regiji. Zato moramo podati jasen signal vsem odeleženim stranim, Azerbajdžanu, Armeniji, pa tudi Rusiji, da naj ne povečujejo napetosti. Odgovornost Rusije je velika. Rusija prodaja orožje obema stranima. Moskva je očitno zainteresirana za trajni spor, ki bo omogočil obladovanje te regije. Eh, pozdravljam prizadevanja visoke predstavnice, da reši problem v tej regiji. Evropska unija tukaj mora odigrati svojo vlogo, ampak kar še posebej potrebujemo danes eh, je zaveza Evropske unije za stabilnost in mir v tej regiji. Do pred kratkim. Ni bilo nekih eh, konkretnih spodbud Evropske unije za mir, vendar je ključnega pomena za našo verodostojnost v tej regiji, da nismo samo zauzeti, ampak tudi dosledni pri pristopu do vseh zainteresiranih strani. Drugače moramo obupati na to regijo. Hvala lepa, gospod eh, Kelam, za minuto in pol predajem besedo gospodu Abadu. Merci, monsieur le président, madame la... Hvala predsedujoči, gospa visoka predstavnica. Leta 2010 sem obiskal Nagorno Karabah in sem se srečal z eh, prebivalci in z oblastmi. Eh, ugotavljamo, da je prišlo do eh, povečanja nasilja v tej regiji in hkrati tudi prihaja tudi do nasilnih nastopov strani Azerbajžana. Eh, nekateri eh, si prizadevajo za to, da bi približali obe strani, ampak tudi z vrhom v Kazanu je bilo ugotovljeno, da eh, to ni privedlo do trajnega napredka, izboljšanja in retorika tamkajšnjega predsednika tudi ne prispeva k izboljšanju razmer. Torej, eh, kar zadeva skupino iz Minska v Dovilu, eh, so bili eh, poiskani neki temeljni elementi, ki naj bi omogočili preseganje tega spora in sicer tudi za udeležbo predstavnikov Gorskega Karabaha, kajti drugače ne bo mogoče doseči miru v tej regiji. Evropska unija mora podpreti diplomatska prizadevanja skupine iz Minska, hkrati pa mora predvideti tudi podporo za civilno prebivalstvo prebivalstvo in za druge begunce. Tako kot nismo znali storiti za Abhazijo leta 2008, naša dožnost je, da ščitimo prebivalstva, eh, ne tvegamo, da pride do nevarnega konflikta eh, na, eh, pravzaprav na pragu Evrope. V resnici pa vzhodno partnerstvo bi moralo biti prednostna naloga te Evropske unije. Moramo torej podpreti skupino iz Minska, kar zadeva reševanje te krize in upam, da Evropska unija, Evropski parlament bodo sprejeli resolucijo resolucijo, ki bo veliko bolj uravnotežena kot predhodna resolucija. Hvala lepa. Za minuto in pol ima besedo gospod Vajdere. Hvala lepa, predsedujoči, gospod visoka predstavnica Lady Ashton, pred poletnimi počitnicami. Bi, bi, rada, bi bila rada gotova, da se v Gornjem Karabahu ne bo ponobilo to, kar se je zgodilo v Gruziji po leti 2008, vendar pa je situacija zaskrbljujoča. Zato zelo obžalujem, da ne bomo sprejeli resolucije parlamenta na to temo. Evropska unija tukaj ni bila dovolj aktivna pri iskanju rešitev za ta konflikt. Imamo na voljo sredstva, imamo dovolj izkušenj, da bi to lahko storili. Obisk Lady Ashton v Rigi bi verjetno pomagal reš pri reševanju situacije. Vloga Rusije je prav tako zelo pomembna, kajti Rusija dobavlja orože in pa vojaško usposabljanje Azerbajdžano. 24. junija je potekal vrh v Kazano, tam je gospod Medvedev podpisal pogodbo, ki omogoča vojaške operacije v tej regiji. In to do leta 2042. Potrebujemo resnično mednarodno prisotnost v tej regiji. Ne samo. Samo eh, držav Miške skupine in Rusije. Prepičana sem, da so vse okupacijske vojaške sile za potrebno omakniti iz tega območja, tako da se bodo ljudje lahko vrnili na svoja domovanja. Ta proces eh, mora biti pod eh, mednarodnim dorobnim gledom in počakati moramo na referendum na to temo. Hvala lepa za minuto in pol, gospod Lisek. Hvala lepa, gospod eh, predsedujoči. Gospa visoka predstavnica, Lady Ashton, najprej ugotavljam, da so moji predgovorniki govorili o vlogi polskega predsedstva pri reševanju tega problema, vendar polsko predsedstvo lahko samo podpira vas, kajti v skladu z Lizbonsko pogodbo so vse pristojnosti, kar zadeva zunanje politiko, v vaših rokah gospa Ešton, seveda poznate ministra Šikorskega in polskega ministra za zunanje zadeve, tudi sam ga poznam, pripričan sem, da bo eh, kolega Šikorski podpiral vaše aktivnosti. Na vsak način nas skrbi situacija v Gorskem Karabahu. Nekateri so celo prestrašeni. Sam sem bil poročevalec o Gruziji in Gruzijo sem pred kratkim obiskal ter se pogovarjal z lokalnimi politiki, ki so bili tam z predsednikom parlamenta. Vsi so dejali, da so hodo prestrašeni na tem, kaj bi se lahko zgodilo v Gorskem Karabahu. In tega, kakšen vpliv bi imel to na Gruzijo, sploh ob deležbi tretjih eh, strani. Zato vas pozivam, da se ukvarjamo z tem procesom in se pogovorimo o vsemi tremi zadevami. Hvala lepa za minuto in pol, gospa. Gospod Teo Kurakus. Hvala lepa, gospa Ešten. Začel bi pred Kazanom. Kaj ti? prebivalstvo Gornjega Karabaha, Gorskega Karabaha. Ima tudi, eh, si zasluži podporo, ki jo nudimo arabskim državam v tej krizi. Zato bi morali zadeve nadančneje proučiti, ampak eh, prebivalstvo v Gorskem Karabahu je skoraj popolnoma izginilo in trenutno imamo občutek, da smo zelo neutralni. Evropska unija pravzaprav ne počne ni česar. Govorili smo o orožju, vendar se je treba vprašati, ali bomo eh, pošiljali bombe na Kaukaz. Pomembno je, da je Evropska unija razumno prisotna v Gorskem Karabahu. Že dolga leta spremljamo situacijo v Azerbajdžanu. In že zelo dolgo ugotavljam, da se tam širi terorizem in da se oborožujejo. Seveda ne smemo pozabiti, da ima Azerbajdžan določene prihodke iz energentov, ki pa jih potem takoj preliva v orožje. Veliko držav je že trpelo zaradi gospodarskega embarga eh, ob takšnem delovanju. Armenija mora pa omakniti svoje sile iz Gorskega Karabaha. Tudi na Cipru je treba omakniti turške sile. In vedno treba videti, kje kdo kupuje svoje orožje. Hvala lepa za minuto in pol, gospa Ibrisagič. Hvala lepa, gospod predsedujoči, lady Ashton. Zastopam Švedsko, sem pa pravzaprav begunka iz Bosne. E, doživela sem vojno v Bosni in doživela to, kar ste omenjali tam sem bila in čakala na to, da Evropska unija, NATO, Združeni narodi, kdorkoli posreduje, da nekdo meče bombe, ampak nišče ni nič naredil. Frustracija, ki sem takrat doživela, je pripeljala do mojega političnega angažmana. In to, kar vidim danes v Gorskem Karabahu, je neke vrste deja vu. Gre za čisto enak scenarij, gre za etnično očiščenje, begunci se pošiljajo sem in tja, osebe so razseljene in potem zahtevamo samostojnost in referendum, potem, ko bodo vzpostavljeni določeni pogoji. Nihče ne sme reči, da ni nihče nič rekel. Jaz sem tukaj in zahtevam, da ljudje ne smejo biti več okupirani in šele, ko se bodo begunci lahko vrnili na svoje domove in smo dosegli neko ravnotežje, takrat bomo lahko govorili o dokončnih državah in mejah in dokončnih rešitvah. Ampak enkrat je treba o tem spregovoriti. Ne moremo izvesti referenduma potem, ko smo ljudi že pregnali. Najprej morajo begunci nazaj domov, šele potem lahko govorimo o Gorskem Karabahu, drugače ne bomo bomo imeli rešitve in bomo še enkrat dobili Republiko Srbsko in tega si ne želimo. Hvala lepa, gospa Ivri Sagrič, gospod Stojanov je dvignil modro kartico. Sprejmete njegovo vprašanje? Me pa vroga, absolut. Yes. Seveda, absolutno. Gospod Stojanov. Gospodin predsedatelj, gospod Ivri Sagrič,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 je eh, tudi eh, pravzaprav eh, nastal z delitvijo suverene države, ampak v tem primeru mislimo, da gre za nekaj povsem spremljivega. To, kar se dogaja v Gorskem Karabahu, pa je predmet razprave. Mislite, da moramo uporabljati dvojne standarde, kaj ti vi govorite o etničnem čiščenju, potem kaj mislite o tem, kar se je dogodilo strani Azerbajdžana do Armenije z prebivalstvom iz Bakuja? Gospod Biserič, eh, hvala lepa. Gospod Stojanov bi pravzaprav moral vedeti, da je Kosovo mednarodno priznano kot eh, poseben primer, kot izjema. In rekli smo, da to velja samo za Kosovo in eh, drugače za nič in nikogar. Evropska unija mora biti dosledna pri vprašanju obravnavanja podobnih primerov, če govorimo o Južni Osetiji ali. Pridnestrju, če govorimo o teritorijalni integriteti Gruzije ali če govorimo o Moldaviji, ne more biti Evropska unija tukaj dosledna, se ne more teritorijalno integriteto eh, Azerbajdžana tudi zaščititi. Hvala lepa, zdaj prehajamo na postopek, pritegnite pozornost eh, predsednika, gospod Landsbergi, za eno minuto. Gospod predsedujoči. Gospa visoka predstavnica, kolegice in kolegi, zdi se, da je proces razmišljanja pri zamrznenem konfliktu med Armenijo in Azerbajdžanom v Gorskem Karabahu eh, pravkar ujena v Evropskem parlamentu. Dolgo leta smo tiščali glavo v pesek in eh, se soočali z minsko skupino. Eh, 20-letni dialog je prišel na nulo, je to boljše kot uh, vojna, nič se ni zgodilo, vojaške sile še vedno eh, napredujejo, rak rana je tam in namesto, da bi bolezen se naprej širila, da bi se uh, okupacijske sile širile, namesto, da bi snajperi še naprej obijali, bi morali to končati. Naše vprašanje je delovati ali ne delovati. Resolucije so brezplodne, če ne bomo ugotovili, kakšna je realnost, da vse okupacijske sile iz Azerbajdžana, vsi znani ljudje, vsi problemi z eh, Gorskim Karabahom in eh, regijona Hičan. Tukaj moramo vprašati Rusijo, kakšna je njena vloga. Tukaj je Rusija močan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 Boste prav tako srečali begunce v Armeniji, ne prihajajo iz Gorskega Karabaha, ampak iz Bakuja, tam imajo celo ulico, ki se imenuje Baku. Gre torej za zapleteno vprašanje in tega se moramo zavedati, če želimo postati odrežena stranka v tem konfliktu. Če se bomo postavili na eno ali drugo stran, ne bomo mogli odigrati pozitivne vloge. Etični konflikti imajo en skupni imenovalec in to je sovjetski imperializem, na katerega ne smemo pozabiti. Načrte, ki jih je sprijela minška skupina, so verodostojni, vendar pa ne verjamem v učinkovitost izvajanja teh eh, načel. Rusija ima tam svoje interese, to je jasno, ampak Rusiji ne moremo pustiti prostih rok, eh, da dela, kar hoče v tej regiji. Lady Ashton, gre za pomembno stvar za vaše aktivnosti v tem letu. Hvala lepa za eno minuto. Gospod Tenok. Hvala, gospod predsedujoči. Vprašanje Gorskega Karabaha se pogosto opisuje kot zamrzneni konflikt, vendar pa je to daleč od resnice. Tam grozi spopad, snajperji, ostrostrelci streljajo se na okolje, komisijske sile so tam in zdaj se lahko, lahko izbruhne vojna in na eni strani imamo eh, Irak, Rusijo in na drugi strani eh, druge države, kar je zelo nevarno. Tukaj tudi teče naftni eh, dolar kjer si Azerbajdžan nabira orožje, ki ga financira iz nafte in tukaj grozi bistveno manjši Armeniji, pri čemer eh, se ta poskuša obrževati enako kot Azerbajdžan. Nobena stran se ne bo eh, sprijaznila z nično rešitvijo, vendar pa se mora Armenija vrniti in omogočiti, da se v Gorski Karabah vrnejo vse razseljene osebe, ne samo odlo samo odložba in vrnitev na teritorij je rešitev. Vsi moramo biti fleksibilni, nič ne mora veljati absolutno. Potem, ko Kazan je uspel, moramo poskušati rešiti ta spor in vsem dati možnost, da s pomočjo posebnega predstavnika za zamrznjen konflikte, rešijo zadeve. Tukaj lahko dobite eh, Nobelovo nagrado za mir, če vam bo to uspelo, gospa Ešten. Hvala lepa, gospod eh, Tenok, za eno minuto predajam besedo gospe Vasesku. Hvala lepa predsedujoči. Izjava visoke predstavnice se pridružuje tudi pregledu sosedske politike, kar zadeva vzhodno razsežnost. Resolucija o zamrznjenih konfliktih, kot naprimer v Prinesterju oziroma v Gorskem Karabahu, je prednostna naloga, kar zadeva zunanje delovanje, zato da gotovimo stabilnost na mejah Evropske unije. Kljub prekinitvi ognja, ki je bil podpisan leta 1994 napetost se povečuje med stranema. In eh, dejansko s eh, pomočjo miške skupine sicer so eh, pogajena dosegla kredibilno točko. Tudi ni prišlo do izboljšanja odnosov med Azerbajžanom in Armenijo. Nasprotno, odziv na pogajanja je, privedl, je privedel do oboroč, oboroževanja in do prekinitve dialoga. Nadajam se, da miška skupina bo uspela najti neko rešitev, ki naj vključuje vse strani strani, kajti nova sovraštva bodo postavila pod vprašaj lokalno stabilnost in tudi eh, varnost Evrope. Hvala lepa, eh, gospod Bilder. Dank u wel, meneer de voorzitter. Uh, ik juich een grote rol. Hvala lepa, predsedojoči. Tudi jaz a, zahtevam a, m, učinkovitejšo vlogo Evropske unije v Gorskem Karabahu in upam, da bo visoka predstavnica res dobila Nobelovo nagrado za mir v tem primeru. Kolega Šöpflin je omenjal vlogo Irana. Gospa visoka predstavnica, nam lahko poveste, katera je vloga Irana v tem konfliktu po a, neuspehu v Kazanu? predsednik, iranski predsednik je izjavil, da vprašanje Gorskega Karabaha ne morejo rešiti mednarodne sile, ampak samo eh, države v regiji. To se mi zdi skoraj ironija, pravzaprav strani Tehrana. Oproščam se, želim eh, samo a, eh, nekaj popraviti. Kolega, ki je poslušal moj govor v angleščini, je pritegnil mašo, mojo pozornost. A, kaj ti morda moj stavek je bil napačno preveden, želim popraviti ta stavek in to, ta stavek je naslednji, da Rusija zagotavlja Armeniji orožje in eh, vojaško usposabljanje, ko, vse ostalo pa je bilo čisto v redu. Hvala. Thank you, thank you hvala lepa za to pojasnilo, gospa Vajdere. Gospa Eštonova, zdaj imate besedo. Izvolite. Hvala predsedujoči. Mm, poslanke in poslanci, čisto kratka bom, kajti mislim, da smo že veliko pokrili uh, tudi skozi različne prispevke. To, kar je treba povdariti, je, da se oglašam, da je dozorev čas, da uh, obiščem regijo. To bi si bila želila že v preteklosti, tudi iz različne, iz cele vrste razlogov sem to morala odložiti. In, uh, moramo dejansko zagotoviti tudi, da pošljemo pravo sporočilo in da damo razumeti, da smo angažirani v uh, pogajanjih z različnimi predstavniki iz regije in tudi za minsko skupino. Uh, želim tudi povedati, da smo zadovoljni, uh, da bomo lahko odigrali pomembnejšo vlogo. Francija želi ohraniti svojo vlogo in uh, upam torej, da bomo lahko tudi vsi mi prispevali in da bomo podprli to državo članico pri njenem delu delu in da bomo sposobni zagotoviti naš prispevek, tako kot je primirno. Eh, jaz si bom prizadevala še v to smer in eh, želim povedati vsem članom tu, da je pomembno, da si prizadevamo ne samo, eh, kar zadeva različne programe, ampak tudi delo na terenu. In eh, dejansko moramo tudi to doseči skozi medosebne stike. To ni res zamrznjeni, eh, zamrznjeni konflikt, eh, kar ti dejansko se postopoma ogreva in uh, tudi uh, naj se naveže na besedo v zvezi z uh, nezadostnim zaupanjem. Uh, mnogi ste, ste opozarjali na to, to je področje, uh, ki nam je zelo prisrnsu v zunanjem delovanju in uh, na tem bomo delovali v sodelovanju z Parizom in seveda tudi z ostalimi skup, eh, člani Minške skupine. Uh, seveda, um, Nadejam si, da bom lahko uh, nadaljevala delo na tem področju uh, veliko bolj odločno, uh, skupno tudi z vsemi ostalimi vprašanji, ki so pred, va, pred nami. Hvala lepa, nadaljevala bom te razgovore z vami. Hvala lepa, gospa Ashton. Zdaj pa prehajamo na naslednjo točko na dnevnem redu. To je izjava visoke, predsedn, visoke predstavnice. Unije za zunjene zadeve in varnostno politiko o pripravah na decembrske volitve v.